Končuje današnja razprava, glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Zdaj pa imamo na dnevnem redu skupno razpravo eh, o ustvarjanju novih delovnih mest ter malih in srednjih podjetjih. In za začetek te razprave dajem besedo gospe poročevalki uh, McIntyre. Štiri minute imate na voljo. Thank you, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot prvo, Naj se zahvalim vsem poročevalcem in poročevalkam v senci za konstruktivno delo pri mojem poročilu. Ravno tako naj eh, pohvalim današnjo eh, skupno razpravo, eh, ki poteka eh, istočasno z eh, pobudo komisije Top 10. Če se ukvarjamo z nezaposlenostjo v Evropi, potem moramo poiskati no-, inovativne načine, kako lahko Evropska unija vzpostavi okolje, ki bo podprla podjetja in jim dala zaupanje, da bodo rasla in investirala. To pa seveda ne sme iti na eh, rovaž eh, varnosti in zdravja delavcev. Predno nadaljujemo, naj povem, da ne želim zmanjšati zaščite ali pravic delavcev, ampak želim zmanjšati birokracijo, tako da se poenostavi izvajanje in razumevanje zakonodaje in da se poveča spoštovanje pravil na področju varnosti in zdravja. Zaščititi hočemo delavce, po drugi strani pa omogočiti, Eh, podjetjem, da rastejo in ustvarjajo nova delovna mesta v Evropi. Gremo v pravo smer z malimi podjetji in z eh, načelom majhno prvo. Potem je tukaj pobuda top ten, ker eh, opredeljuje najbolj težavne evropske eh, zakone za mala in srednja velika podjetja. Seveda obstajajo različna mnenja, politična mnenja pri mojem poročilu, ampak mislim, da smo dosegli dobro ravnovesje. Dogovorili smo se o mnogih zadevah, vključno o tem, kako lahko države članice izboljšajo dostop do sredstva, podpirajo eh, podjetništvo in izboljšajo zakonodajo to poročilo temelji na dejstvih, da mala in srednja podjetja trenutno zaposlujejo 90 milijonov ljudi v zasebnem sektorju v Evropski uniji. In naj pohvalim tudi organizacijo, ki je eh, sodelovala v imenu malih in srednjih podjetij. To je eh, federacija eh, ali združenje malih podjetij. Tukaj imam njihov povzim manifesto evropskim politikom pri naslednjih eh, volitvah. Odlično so zapisali, podjetništvo je v srcu konkurenčne Evrope v svetu, kjer eh, druge ekonomije hitro rastejo. Izredno eh, velik izziv je odpreti svoje podjetje in prispevati k gospodarstvu. Zaradi tega prosimo države članice, da vzpostavijo eh, kulturo podjetništva, da eh, podjetja ostanejo na trgu in ostanejo konkurenčna na svetovnem trgu. To pomeni investirati v veščine in um, vzpostavljati zakonodajni okvir, ki bo fleksibilen in ki se ga bo dalo obvladati. Seveda potrebujemo enaka pravila v, v celi Evropski uniji. Mala podjetja ustvarjajo 85 odstotkov novih delovnih mest in zaposlujejo dve tretjini delovne sile. In zaradi tega načelo malo majhen najprej eh, v politikah zaposlovanja je bistvenega pomena dobro okolje za podjetja pomeni več zadev. Eh, kompleksnost eh, odpiranja podjetja mora biti manjša. Eh, potrebne so veščine, ki, jih, ki se obnesejo na trgu. Podjetništvo. Problematično je, da je zmanjšalo se v zadnjih treh letih odstotke državljanov, ki se želijo samo zaposliti, ki želijo odpreti svoje podjetje. Eh, in po drugi strani so mnogi, ki so, se že, ki so že pridobili tukaj izkušnje, na katere ne smemo pozabiti. Eh, imamo eh, različna področja, kjer je treba napredovati. Skupaj z drugimi 84 poslanci sem uspravljala predlagala uh, eh, amadma na plenarnem zasedanju. Številka dve, ki izpostavlja uh, najnovejše trende, uh, ki je uh, na tem področju in nove možnosti uh, za uh, delovna mesta, nekih uh, 200 tisoč v naslednjih dveh letih. Boljša uh, kakovost, uh, krajši uh, časi eh, za odprtje podjetja. Vse to je treba podpreti, ta trend je treba podpreti in skupaj za komisijo moramo konkretno eh, ukrepati. Upam, da boste podprli to poročilo kot eh, pomemben prispevek k vzpostavljanju boljše klime za odpiranje novih delovnih mest v Evropi. Veselim se razpravi. Hvala lepa. Sada pa gospod Trubih. Ja, recht herzlichen dank äh, frau präsidentin herr kommissar meine sehr geehrten najprej bi se rad zahvalil gospe mcintyre kajti ustvarjanje delovnih mest je nekaj kar je zelo pomembno v tem trenutku imamo milijone mladih brezposelnih v nekaterih mestih v nekaterih državah samo pet do deset odstotkov v drugih tudi do petdeset odstotkov kaj lahko storimo da bi ustvarili nova delovna mesta, ki so zanimiva, inovativna, dobro plačena in usmerjena v prihodnost. Še prav posebno bi se rad zahvalil komisiji, komisarju Tajanju, da ste začeli s to študijo in da ste preiskali, kateri so tisti evropski predpisi, ki predstavljajo težave za naša podjetja. Kateri predpisi uničujejo delovno mesto v Evropi. Mislim, da moramo reči Bobo Bob, Veliko predpisov je, ki ovirajo podjetja v Evropi. Od leta 2008 smo izgubili 8 odstotkov industrijskih podjetij v Evropi in potem se čudimo, zakaj nimamo več delovnih mest. To se začenja že šolo, ta mora biti bolj privlačna, da se lahko ljudje naučijo, kako bi postali samostojni kako bi lahko začeli izvajati zanimive dejavnosti. In največja ovira je, seveda, če se želi kdo osamosvojiti, potem pa želi zaposliti kakšnega delavca ali delavko. Mora biti že skoraj da pravnik z dolgoletnimi izkušnjami, zato da lahko obvlada pravo, ki je povezano s tem. Zato mislim, da moramo pokazati, da majhna podjetja, ki začnejo zaposlovati, morajo imeti ugodnosti, kajti to je precejšnje tveganje in se morajo ljudje soočati z veliko težavami. Zato moramo zagotoviti tudi to, da bomo na področjih, ki so pomembna, zagotavljati dodano vrednost, da ne bomo uničevali delovna mesta, temveč da bo zakonodaja eh, zagotavljala delovna mesta. Ali imamo dovolj poguma za MSP, ali imamo dovolj dobro presojo vplivov, ali imamo test za MSP-je, kot je to v Nemčiji, kako lahko torej preverimo, da bodo delovna mesta zagotovljena, varna. Najbolje pa bi seveda bilo, če bi zakonodaja ustvarjala v prihodnost usmerjena delovna mesta. Torej, kako bi lahko mlade oziroma tiste, ki želijo delati več, kako bi jih lahko motivirali smo že razmišljali o tem, kakšne spodbude bi lahko sprejeli za to, da bi ljudje želeli postati samostojni, katere spodbude imamo za začetek zaposlovanja. V tem trenutku imamo pravzaprav sistem kazni, sistem jamstev, ki veliko krat vodi do veliko težav. Še prav posebno, ko imamo zakonska prva podjetja, ki zaposlujejo, ki so povezana s tegani. V Ameriki je to popolnoma drugače, ko se začne z novimi projekti takšnih ovirni. V Evropi pa trajajo zelo dolgo. Zato veliko združen podjetij, še prav posebno na kemijskem področju, opozarjajo, da so podjetja imela zelo veliko težav, naprimer pri Vič in tudi MSP eh, Evropa. Tukaj smo raziskovali, koliko je uvir in videli smo, da so predvsem MSP-ji najbolj obremenjeni, kajti ne morejo se podrediti vsem tem predpisom, odobritev in tako dalje. Nimajo prvič dovolj osebja, da bi se to temeljito obdelali, potem pa tudi nimajo dovolj finančne moči, da bi zadeve ustrezno izvajali. Izvozniki imajo velike težave pri DDV. Neskončno dolgo traja, da dobijo denar in tudi tukaj moramo videti, kje bi lahko imeli um, sisteme vsaj na enem mestu, kliniške točke, ki bi lahko olajšale poslovanje. Seveda gre tudi za to, da želimo zagotoviti splošno varnost proizvodov in tudi, da zagotovimo za MSP-je boljši dostop do trga. Še prav posebno pa bi rad pohvalil stremnenje v zadnjem času, kar se tiče javnih naročil in eh, varovanja podatkov, pa tudi kar se tiče poenostavnih računovodskih izkazov. Vidimo, da napredek je, tega se moramo lotiti v naslednjem mandatu, pa je naša naloga, da se resnično uveljavimo na tem področju in ustvarjamo nova delovna mesta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rubih. Preden dobi besedo gospod Kajani, imamo modro kartico. Boste sprejeli vprašanje gospe Tikal? Da, prosim, gospa Tikal. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospodu Rubihu bi rada zastavila sledeče vprašanje. Dejstvo, da smo leta 2009 prijeli program za vrednosti milijarde evrov. In eden ciljev je bil ustvarjanje delovnih mest. Mene zanima, če ste upoštevali ta program in koliko delovnih mest je bilo ustvarjenih. Please, time for the answer. Sedaj pa odgovor, prosim. Hvala lepa, gospod Tikal. Mislim, da je še prav na področju evropskega sklada za investicije bilo storjeno kar nekaj za MSP-je, da jim zagotovimo tvegani kapital in posilo v zameno za lastni kapital. Vemo, da je tukaj najpomembnejši vzvod, da tako pomnožimo sredstva 25krat do 30krat in tako potem nastane veliko delovnih mest Seveda pa je tako, da milijarda evrov na tem področju ni visoka vsota. To smo skušali pač nadomestiti eh, tisto, kar so, kar, če se niso banke več dajale, seveda pa bazla 2 in 3 ne moremo nadomestiti. V prihodnosti pa moramo paziti na to, da bo ta sklad dobil tudi več sredstv na razpolago z evropske ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa imeno komisije, gospod podpredsednik Tajani. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa. Predsedujoči, rad bi se prisrčno zahvalil gospe McIntyre in eh, gospodu Rubigu. Uspelo njima je, da sedaj za konec mandata govorimo o pravem gospodarstvu, o pravih težavah za MSP-je. Ta podjetja so hrbtenica našega gospodarstva. In ta razprava je temelj za delo, ki sta ga izvedla komisija in parlament. In na koncu nam je uspelo prepričati tudi svet, da je namreč pomembno Evropo opremiti tudi z dobro industrijsko politiko. MSP-ji so pomemben del industrije, seveda velika industrijska podjetja tudi, vendar pa MSP-ji so hrbtenica gospodarstva. In gospod Rubih je tudi dejal, ta podjetja ustvarjajo delovna mesta. Kaj bi, po mojem mnenju, naj postorili na tem področju, katere so tiste visoke uvire, ki jih moramo preskočiti, kar se tiče enotnega trga. 86 odstotkov podjetij MSP-jev. Samo četrtina teh podjetij pa prodaja prek meja. In sedaj moramo ustvariti enostavna pravila, moramo odstraniti birokratske ovire in nameniti več manevrskega prostora za MSP-je v Evropski uniji, tako da bodo lažje poslovala. Komisija je pripravila dokument v ta namen. Imamo tri zakonodajne pobude komisije. Najprej želimo krajše roke za odobritve, želimo si manj sporne določbe, potem delamo tudi na programu REFIT, želimo torej odstraniti neustrezne, neučinkovita pravila. Imeli bomo tudi javno posvetovanje na to temo, imeli bomo umestno presojo programa Refit in v okviru tega programa bomo potem objavili tudi tabelo, zato da bomo lahko vrednotili pobude Evropske unije in jih skušali poenostaviti na zakonodajni poti, kar se izvajanja tiče. Gospod Rubih je dejal, da se v javnih posvetovanjih vedno znova izpostavljajo tudi administrativne ovire. To, tega smo se lotili. Znižali smo stroške za MSP-je. Prav tako smo naprimer na področju REACH uvedli poenostavljene predpise in instrumente tudi za čezmejno poslovanje. Torej, zavzemamo se za to, da bi se vse lahko reševalo na enem mestu, ko gre za čezmejno trgovino. Države članice bi morale uporabljati načelo Think Small First, najprej pomislite na manjše in podpirati MSP. -je. To omrežje deluje vsi so imenovali nekakšnega veleposlanika za MSP-je, nekakšno kontaktno osebo za MSP-je in to bi naj potem delovalo tudi v okviru Small Business Acta. In to je v pristojnosti mojega generalnega direktorata. Prav tako bi rad države članice opozoril na to, da si morajo prizadevati vsi pri premoščanju administrativnih ovir. Nekatere države so hitrejše, druge počasnejše. Jutri zvečer bo naprimer šlo tudi za homologacijo vozil v Evropske uniji. To so ukrepe, ki jih moramo podpirati. Dostop do posojil, to je zelo pomembno. Prvič imamo 150 milijardov proračunov za industrijsko politiko potem predvsej za regionalne programe, imamo tudi obzorje 2020 za izboljšavo raziskav in potem imamo tudi 200 milijonov za program Kozme. To je svežen, ki je namenjen še prav posebno za MSP-je. To so ukrepi, ki izpostavljajo dejstvo, da je sodelovanje med komisijo in parlamentom dobro delovalo. Zato bi se parlamentu rad še prav posebno zahvalil za podporo predlogom komisije in da smo vsi delali v isto smer. Gospod Rubih je tudi že dejal, da je veliko samostojnih podjetnikov, ki so še prav posebno pomembni, ker imajo posebne težave. To so za nas zelo pomembni podjetniki in v našem dokumentu smo zapisali tudi, da so ti samostojni tudi smatrani kot podjetniki. Lahko torej sodelujejo v teh programih, imajo dostop do evropskih sredstev, prav tako kot ostala mala in srednja velika podjetja. To je nekaj novega, to je pomembno. Tukaj gremo torej v smeri tistega, ki ustvarja, proizvaja in ustvarja tudi delovna mesta. Potem, kar se tiče zamud pri plačilih, tukaj moramo biti zelo strogi. Tudi v moji državi, naprimer, lahko vidimo, da moramo spodbuditi državo, da kaj stori. Davkoplačevalci morajo seveda plačevati davke, vendar pa tudi država mora ustrezno plačevati svoje dolgove v razumnih rokih. Hvala lepa Evropskemu parlamentu za podporo temu poročilu. Tako bodo MSP-ji dobili boljši dostop do posojil, do finančnih sredstev. Dostop do trgov, do mednarodnih trgov. Tukaj imamo ukrep za rast. Mislimo tako na trge znotraj Evropske unije, kot tudi zunaj Evropske unije. Tako se lahko MSP-ji bolj usmerjajo na mednarodno raven. Samo četrtina podjetij v Evropski uniji je dejavna izven Evropske unije. Tukaj je potrebno nekaj spremeniti, kajti to ni dovolj, kajti tako, ker nimo produktivnost MSP-ov. Hvala lepa. Eh, gospa Andres Bareja je naslednja na vrsti, ne vem, če je tu. Ga ni. Eh, gremo na predstavnika eh, regionalnega odbora, gospa Karin Kadenbach. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, naj začnem pri, oziroma da delujem pri vas. Prijetno je slišati, da, dostop, da je dostop do posojil in finančnih instrumentov olajšan. Vendar mislim, da je treba še nekaj dodati. Bistveno je v tem, da ne gre samo zato, da ljudem pomagamo ohraniti podjetje, temveč eh, zagotoviti je treba možnosti vsem, ki so tudi zaposleni v takšnih podjetjih, da ohranijo delovno mesto. Torej, več informacij, ko gre za ustanavljanje podjetij, ko gre za mreženje, ko gre za dostop do finančnih sredstev in do novih eh, trgov, kot ste rekli, gospod eh, komisar. Ne gre samo za to, da čim več novih podjetij ustanovimo, gre za to, da zagotovimo vsaj petletno preživetje podjetjem, ki so nastala na novo, da se uveljavijo na trgu. To je bistveno za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Tudi mladim moramo zagotoviti, da ustvarijo zase lastna delovna mesta. Za mlade torej potrebujemo različne spodbude, da bodo mladi čim lažje ustanavljali del, eh, nova podjetja in delovna mesta. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Gospa Esaja, minuto in pol. Mele EPP-sa üritus toiminta on kok... Za eh, nas v naši skupini eh, gre za podjetja, ki so pravzaprav hrbtenica gospodarstva. To je zelo pomembno tudi z vidika socialne sociale in podjetništva, tudi v okviru eh, programov do leta 2020. Če pogledamo na to na nacionalni ravni, potem eh, ugotavljamo, da pravzaprav v državah članicah uh, Eh, ni eh, vse na voljo, naprimer v okviru majhnih podjetij, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, eh, posebnimi štandi in podobno, potrebujejo in potrebno je zagotoviti posebne programe za prenovo in tako dalje. Vse to naj olajša življenje majhnim in srednjim podjetjem in zato je to načelo vse na enem mestu tako pomembno. Sicer pa je mnogo govora o gospodarski krizi in ne glede na eh, naprimer lasniški kapital in vse ostalo, pa so pravzaprav banke še vedno Bakker. glavni izvor financiranja. Hvala lepa. Hvala. To je zelo pomembna razprava. pomembna za gospodarstvo in če se pogovarjate s podjetniki, vedno znova omenjajo iste probleme, iste vprašanja. In eh, Veliko govorijo o tem, da države članice potrebujejo eh, usmerjanje, potem tudi izpopolnjevanje za ta podjetja. To je pomembno zagotoviti in v ta na zlasti za vidika visoke brezposelnosti in mladih. Ne glede na to pa prav gotovo obstajajo tudi prosta delovna mesta v okviru eh, eh, MSP-jev. Potem je tu pomembno vprašanje zakonodaje. Zakonodaja pa je nekaj, kar sprejema eh, to telo tukaj. Potrebujemo tudi dobre pobude. Dejstvo pa je, da eh, MSP-ji nimajo vedno vpliva, ki bi ga lahko imeli. Potem financiranje. Poskrbeti je potrebno za naložbe, ne le prek bančnih posojil, temveč tudi prek eh, eh, kapitala, zato da lahko zagotovimo bančna posojila ali pa še druge vire financiranja za MSP. Hvala. Hvala. Kristina Morvaj. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Vidim, da je ogromno interesa za to vprašanje. 24 poslancev, celo 24 poslancev je tu prisotnih. Govorimo o majhnih in srednjih podjetjih, govorimo o ustvarjanju novih delovnih mest. In eh, na mačarskem politiki morajo razumeti, da ne gre za dvoje različnih vprašanj. Ustvarjanje delovnih mest ne pomeni, da eh, morajo mačari delati za mednarodna podjetja, kjer so brezpravni in za minimalne plače. Ustvarjanje novih delovnih mest pomeni, da dajanje priložnosti ljudem, da pridejo do pravega dela, zato da Mačari lahko postanejo pravi državljani kot vsi drugi. Potem je tu 54. točka tega besedila, ki govori o možnosti, o možnostih za podjetnike in o tem, da leti potrebujejo več informacij glede financiranja in možnosti financiranja.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 Čestitam gospe, eh, gospe eh, Mekinter za poročilo o podjetniškem okolju v Evropi in zato, da je potrebno spodbujati podjetništvo v Evropi. In v ta namen je potrebno zagotoviti nujne pogoje. Tu so eh, različne finančne težave in druge težave, ki pomenijo, da zelo veliko število ljudi to potrebuje. Dostop do ažurnih informacij in podatkov, do tehnologije, do različnih oblik kapitala so nuj, nekaj nujnega v podjetništvu. Leto 2017 bo, eh, naj bi bilo leto podjetništva. Zahvaljujem se kolegom za podporo in upam, da bo ta predlog postal resničen predlog pred komisijo jutri. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Ruža Tomašič. Hvala lepa kot predstavnica Hrvaške, kjer eh, je prišlo do. Eh, do na eni strani do pravzaprav nezadostnega razvoja teh podjetij in eh, porušitve tega eh, okolja, hkrati pa tudi nestabilnosti. Zato je potrebno upoštevati eh, pomen javne porabe in javnih naložb. Vendar pa je potrebno vendarle biti optimističen, kajti eh, tu je škodljivost eh, visokih davkov, pretirane regulative. Tako da lahko upamo, da bo to vplivalo na spremembo v načinu gledanja na te probleme. Nimamo časa eh, na Hrvaškem, kajti vsi poskusi eh, se končajo enako. Eh, tu je birokratski aparat in več tisoč brezposelnic. Kako dolgo bo to še trajalo? Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Fil Banjon ima besedo. Hvala lepa sedanja eh, gospodarska klima pomeni, da je potrebno pogledati, kako lahko zagotovimo nova delovna eh, mesta. Je potrebno se osredotočiti na podjetništvo in tudi sam se močno zauzemam za to. Hkrati pa je potrebno ustvariti pravo vzdušje za MSP-je, zato da. Eh, ob upoštevanju velikega regulativnega eh, bremena, eh, ki eh, jim je naloženo. Potrebno je poskrbeti za to, da se bodo izobraževalni sistemi, sistemi izpopolnjevanja prilagajali eh, tem potrebam, eh, da eh, se bo ustvarjalo priložnosti za delovna mesta. Vse to mora biti predmet tudi demokratičnega nadzora. Potrebna je boljša regulativa, agenda na tem področju, tako da upoštevamo vse pozitivne elemente iz tega poročila. Hvala lepa. Najlepša hvala gospod Lambsdorff. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisarja Tajanja bi prosil, da nam pove, ko govori o finančnih instrumentih, ali naj eh, bo uporaba leteh vodila k premostitvi vrzeli zlasti, če upoštevamo, koliko delovnih mest, rečeno je, da ustvarjajo MSP-ji 70 odstotkov delovnih mest, na drugi strani pa je veliko, veliko manj naložbenih eh, priložnosti in gre za protislovje, ki ga je potrebno odpraviti. Hkrati pa je to tudi zaradi slabe tehnološke opremljenosti. Kakšni finančni instrument, kakšne finančne instrumente imate v mislih za bodoče? Gospa Sinkler, eno minuto imate. Hvala, gospod predsedujoči. Čestitam gospeji McIntyre za njeno prizadevanje v okviru tega poročila in eh, tudi sama si želim, da bi MSP-ji lahko bili uspešnejši, zlasti, eh, da bi se bolj upoštevalo njihovo zmožnost eh, ustvarjanja novih delovnih mest. Razlik, eh, razhajava pa se eh, glede eh, tega, kaj je možno storiti, kaj ti avtorica meni, da je to možno doseči v Evropski uniji. Sama menim, da je to malo v, verjetno. Eh, v, tu ima, imamo zvezo majhnih eh, podjetij, kjer je en od investitorjev eh, rekel, investitorjev rekel, ne potrebujemo več novih in novih eh, uredb in predpisov. In dejstvo je, da je to potrebno zmanjšanje. Gospod Rubik govori tudi o pozlati in pristopu pozlate konservativno vlada pa eh, sedaj pravzaprav deluje v okolju, ko izgubljamo delovne mesta. Eh, sedaj bi dal besedo gospodu eh, komisarju, gospodu Tajaniju, da sklene to razpravo. Hvala lepa, hvala predsedujoči. Zelo na kratko mislim, da se uh, vsi strinjamo in da se parlament strinja da bo potrebno nameniti vso pozornost malim in srednjim podjetjem, zato da se zagotovijo novo delovna mesta mladim zlasti. Potem je tu vprašanje financiranja dostopa do posojil oziroma kreditov. In odločili smo se, da bomo porabili 150 milijard uh, v ta namen za financiranje podjetniške politike, eh, tako z vidika regionalnih skladov, eh, potem eh, tudi v okviru strategije 2020 in parlament se je odločil, da bo namenil 20 odstotkov sredstev MSP-jem. Potem je tu vse tisto, za kar smo se zauzemali v okviru Kozmeja, več Eh, rizičnega kapitala za eh, srednja in mala podjetja. Eh, žal pa se je program ustavil v svetu in tu je sedaj veliko govora o tem, kdo je za to kriv. So države članice, ki se pritožujejo nad eh, prevelikimi birokratskimi eh, bremeni oziroma ovirami. To je potrebno zmanjšati, zmanjšati birokracijo in eh, In zelo pogosto pa se zgodi, da tisti, ki se najbolj borijo proti birokraciji, pa potem pravzaprav sami k temu prispevajo. E, to se je sedaj zablokiralo na ravni sveta, potrebno je sedaj nadaljevati s temi prizadevanji in e, potrebno je ta predlog spraviti v e, prakso. Komisija pa lahko medtem veliko naredi, s tem, da pomaga eh, MSP-jem. Eh, in eh, tu lahko tudi ugotovimo, kako skladna sta komisija in parlament na tem področju. Iz krize ne bomo išli samo s tem, ko bomo zmanjšali javni dolg, temveč tako, da bomo pomagali realni eh, Eh, ekonomiji, da bomo pomagali trgom in uh, upoštevali pomembne pristope, zlasti spodbujali um, socialno, izvajanje socialne politike, kajti ta trg je sredstvo, da se to lahko uveljavlja. Uh, spodbujanje industrijske politike in politike pomoči, uh, spodbujanja SMP-jem. Uh, To je edini način, da lahko preprečimo spodljive posledice krize. Hvala lepa. Gospa McIntyre, imate besedo. Mislim, da smo sliča, slišali vrsto ključnih eh, argumentov, da je potrebno SMP-je opremiti z vsem potrebnim znanjem eh, in eh, podatki in informacijami, potem vse tisto, kar bi bilo potrebno zagotoviti v okviru tega dostopnosti na enem mestu. In eh, gospod Rubik je zlasti sprožil eh, to vprašanje. Namreč, eh, kako postati podjetnik, to je tisto, kar jih moramo naučiti. Zahvaljujem se tudi gospej Panjatovi, ki je omenila leto 2017 kot leto za podjetništvo in eh, potem, eh, kako pomembno je zagotoviti pogoje, da eh, se lahko ta podjetja razvijajo. Evropski trg z 500 milijoni odjemalci je zelo privlačen za eh, podjetništvo. Potrebno je zmanjšati birokratske ovire. Če ste mali podjetnik, potrebujete pravzaprav vas dan, da, da upravite svoje pravo delo eh, in eh, ne potem morati porabiti še večerne ure za reševanje birokratskih zadev. To, na tem moramo delati. Potem narediti vse, da eh, bo lahko prišlo do več zaposlitve. Upam, da se lahko vsi zedinimo, ko pozovemo k eh, zmanjševanju birokracije, k ustvarjanju delovnih mest, zato da bodo lahko naša podjetja cvetela. Hvala lepa. Pani posel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, eh, poročevalka. S tem smo končali razpravo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 Hvala. Gospod predsedujoči, sprašujem samo, koliko ljudem niste dali besede v okviru postopka, pritegnite prizornost eh, predsedujočega. Sam sem, mislim, da dal eh, svojo prošnjo dovolj zgodaj in eh, vse čas sicer pravite, da nas je malo, ampak potem niti ne dobimo besede, če se prijavimo za nastop v tem postopku. Če bi bilo ogromno število prijavljenih, to razumem. Želel bi zato vedeti, koliko se nas je prijavilo. Kot se spomnite, gospod Keli, naš poslovnik predvideva največ pet govornikov v tem postopku petim od devetih sem dal besedo. Žal, vi niste prvi v okviru skupine ELS, ki ste prosili za besedo. Sedaj zaključujem to razpravo, pojdimo na naslednjo točko in sicer so to enominutni uh, govori. Gospa Edith Power je prva. Hvala. Ja. Hvala lepa. Eh, gospa eh, eh, Edvik, gospod Edvik preganjajo že sedem let.